señorías. Dobro, gospe in gospodje. Prišli smo do konca našega dnevnega reda. Zapisnik z današnjega sestanka bo podano odobritev na začetku naslednjega delnega zasedanja. Kar pomeni, da zdaj zaključujemo sestanek. Hvala.